vodilo do kakršne koli ugotovitve, da je prišlo do kršitev sporazuma. Hvala, gospa komisarka Malström, kolegice in kolegi, ta razprava. E, je s tem zaključena. Želim vas opozoriti na to, da bomo o resoluciji glasovali na drugem plenarnem zasedanju oktobra. E, sedaj pa sledi naslednja točka na dnevnem redu. To je e, vprašanje za ustni odgovor z razpravo krepitev čezmenega sodelovanja na področju kazenskega pregona v EU. In spet, oziroma do besedo dobi gospod Aguilar, ki je napisal vprašanje. Najlepša hvala. Vsi se strinjamo, da čezmejna kriminaliteta narašča. Eh, poročilo odbora Krim je to potrdilo in eh, tudi prisokti so to potrdili. Eh, Europol je izvedel to študijo. Torej, novi delikti se pojavljajo prek omrežji. Ta omrežja delujejo mednarodno s številnimi partnerji na različne načine. Tukaj Eh, se zelo lahko eh, prehajajo eh, stare meje, ampak to pomeni tudi, da zločini niso več omejeni na konkretne regije, ampak da vse to presegajo. Kriminalna omrežja morajo zato biti napadena na koherenten način. Moramo imeti sisteme za koordinacijo različnih ukrepov, za sodelovanje in tako naprej. In tukaj je pred nami velik izziv, eh, da naša razprava bi morala eh, k temu prispevati, kako, nas, kako se bolje strukturirati in izmenjevati informacije eh, glede kršenja zakonov v Evropski uniji, tako da bomo lahko kriminalce kar najhitreje ujeli in da bomo državljanom zagotovili njihove pravice. Nekaj urodi že obstaja, da se informacije obdelajo, primerjajo in tako naprej. E, tako na e, ravni pravosodja kot policije obstajajo e, taki instrumenti. Ampak te, te instrumenti se niso oblikovali vsi naenkrat in koordinirano, ampak postopno. In zato se jih včasih ne uporablja učinkovito in tudi ne zelo pregledno. Zato se Evropski parlament zaveda, da je treba vzpostaviti nek koherenten in okrepljen okvir v katerem bomo vse te mehanizme ocenjevali na skupen način eh, in ustvarili neko skupno sliko situacije v državah članicah, vključno z mednarodnimi sporazumi, ki eh, urejajo izmenjavo podatkov. Potrebujemo tudi neodvisno oceno, ki nam bo omogočila izboljšati našo učinkovitost. Eh, zato naj komisija tukaj predstavi vizijo za prihodnost, kako izboljšati in okrepiti prizadevanja eh, v boju proti organiziranemu kriminalu v Evropski uniji. Poleg tega pa je treba zaščititi, da bo eh, zaščitena tudi naša zasebnost, da, bo, eh, da se bo spoštovalo varstvo podatkov. Zagotoviti je treba preglednost pri upravljanju s temi podatki. In, Zato eh, omenjam tudi prumsko odločitev, sklep iz pruma, eh, ki je bil sprejet leta 2008. Eh, eh takrat eh, so eh, države v okviru prumske pogodbe eh, omogočile možnost primerjave podatkov eh, DNK. Eh, prum se je izkazal za učinkovito orodje. Prium pomaga policiji v čezmejnih dejavnostih, vendar pa želimo, eh, da se ta Prium vključi v eh, Lizbonsko pogodbo. Takrat eh, je bila pogodba iz Pruma sprejeta v okviru tretjega stebra, povsem brez demokratičnega nadzora. Potem pa so pristojnosti Evropskega parlamenta narasle in zato sprašujem, ali je Evropska komisija pripravljena eh, to pogodbo vključiti v Lizbonsko pogodbo. Eh, tako bi 36. Eh, protokol Lizbonske pogodbe razlagali bolj transparentno. Hvala. Gospa komisarka Malström. Hvala, gospa predsedujoča se opravičujem, sem že kar nekaj ur eh, tu. Hvala Libe za to, da postavi to vprašanje. Izmenjava informacij je zelo pomemben inštrument za sodelovanje organov kazenskega pregona v Evropski uniji in zato smo zelo veseli, da se ta razprava razvija pozdravljamo spremembe iz Lizbonske pogodbe, predvsem tudi več pristojnosti za Evropski parlament, kajti tu imamo več nadzora in tudi odgovornosti za delovanje EU na teh področjih. Kar zadeva primsko pogodbo, je komisija rek, predvidela, ni predvidela nadaljnih sprememb pred popolnim izvajanjem te primske pogodbe. Drugače bi ta, to zabliklo cel proces. Mi smo za hitro izvajanje um, um, držav članic v stabilnem zakonodajnem okolju. Um, seveda nimamo nadzora v prehodnem obdobju e, nad nacionalnim izvajanjem. Od 2014 naprej pa bo to možno. E, kar zadeva model izmenjave informacij, smo ugotovili, da ne potrebujemo dodatnih instrumentov za izmenjavo informacij. Sedanji instrumenti bi, bi lahko bili uporabljeni bolje in bolj skladno. Z, eh, če bi imeli naprimer skupne standardne komunikacijske kanale, potem če bi imeli enotne kontaktne točke, To bi omogočilo bolj skladno izmenjavo informacij. Razen tega je treba izvajati tudi usposabljanja za organe kazenskega pregona. Razen tega je treba zagotoviti visoke standardne varstva podatkov. Eh, razprava o tem, kako izboljšati očinkovitost obstoječih instrumentov, kanalov in eh, inštrumentov za namen kazenskega pregona, ta razprava že poteka nekaj časa, tudi v javnosti. In zato nas veseli, da je ta razprava sedaj na politični ravni v svetu in tudi v Evropskem parlamentu. V svetu smo ministri že večkrat razpravljali o tem in tudi spodbujamo države, da naj eh, to bolj učinkovito izvajajo, kar zadeva varstvo podatkov. To zadeva seveda tudi obveznost komisije, da pregleda obstoječe inštrumente. Torej, tu smo trenutno seveda, pa z veseljem pričakujemo tudi vaše predloge. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala. Gospa komisarka, sedaj pa predstavniki političnih skupin. Najprej gospod Diaz de Mera za ILS. E Hvala, predsedujoča. Ja, mislim, da je to ustno vprašanje primerno, sam sem mu zelo naklonjen. Ehm, boj proti organiziranemu kriminalu je vse bolj kompleksen in zato potrebujemo tudi večje sodelovanje ehm, na pravosodnem področju. Ehm, 2005 je bila podpisana primska pogodba med eh, sedmimi državami, 2008 pa je bila sprejeta. Eh, bila je zelo uspešna, tako da so se ji želeli pridružiti tudi nove države članice, dokler ni to postalo orodje skupnosti. Eh, kot pa so pokazale različne revizije, ki jih je izvedla komisija, mm, obstoja različnih agencij z različnimi pristojnostmi na pravosodnem območju kaže, da eh, je treba bolje eh, koordinirati informacije in sodelovanje. Veliko agencije tudi na nacionalni ravni, eh, agencije so na evropski ravni in to zaenkrat ne zagotavlja ustreznega sodelovanja na ravni skupnosti. Strinjam pa se zaključki komisije. Eh, ki jih je komisija objavila 7. decembra, da ni eh, potrebe potem, da se ustvarjajo novi mehanizmi za izmenjavo informacij. Obstoječi mehanizmi se morajo bolje in bolj koherentno izvajati. Ta eh, normativa se mora vključiti v Lizbonsko pogodbo, da bo tako postala tudi podvržena demokratičnemu nadzoru Evropskega parlamenta. Eh, in Lizbonska pogodba mora nadomestiti to odločitev iz tretjega stebra. Ohraniti pa se morajo načela brunske pogodbe. Eh, nujno je, da se zaščitijo temeljne pravice državljanov, eh, predvsem do varstva zasebnosti in osebnih podatkov. In uh, samo če uh, imamo tukaj uh, ustrezen namen, se lahko te podatke uporabi. In to določa tudi pogodba iz Pruma. Uh, čestitam pa za to ustno vprašanje. Hvala. Hvala, gospod Bajdenholca. Hvala, gospa predsedujoča. Pridružujem se kolegu Diasa de Merri, kar zadeva oceno primske pogodbe. To je pomemben in koristen instrument v boju proti čezmenemu kriminalu in tudi kar zadeva čezmejno sodelovanje policijskih organov. To uh, Bistveno pri vsem tem pa je tudi spoštovanje državljanskih pravic in podatki, ki se izmenjujejo, morajo biti zavarovani. V primski pogodbi so šibke točke, kar zadeva varstvo podatkov. Ni jasne definicije eh, pojma osebni podatki. Evropski parlament je že 2008 v mnenju zahteval takšno opredelitev pojma. 1981 eh, je bila sprejeta konvencija o varstvu podatkov, eh, torej gre za avtomatsko obdelavo podatkov in tam je treba zavarovati tajnost teh podatkov, tudi možnost izbrisa teh podatkov in razen tega mora neodvisni organizirati, eh, da ne prihaja do kršitev po tej po konvenciji. Možne so izboljšave, kot Evropski parlament to lahko zahtevamo. Predvsem tudi ti eh, konvencije eh, Sveta Evrope. Želim si, da bi notranji ministri z istim zagonom eh, se lotili dela, kot eh, so ga imeli svoj čas, eh, da so podpisali premsko pogodbo še pod podpisom Lizbonske pogodbe. Eh, vem, kaj ti od eh, Lizbonske pogodbe naprej smo tudi mi sozakonodajalec za to področje. Hvala kolega Weidenholzer, sedaj pa na vrsti gospod Schmidt za Alde. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Veseli me, da ste sodelujete pri tej razpravi. 3600 kriminalnih organizacij je v Evropi in to je seveda grožnja za mir. In, uh, v Evropi meja ni več in evropski državljani uh, to vedo. In uh, um, seveda naša skrb velja predvsem za poslovanje, pa tudi organizirani kriminal uh, na zelo skrbi več je eh, konstruktivnih predlogov za izboljšanje sodelovanja med, državo, med državami članicami. Treba pa je najprej definirati organizirani kriminal. To bi bil dober začetek. Vemo, da gre za milijone evrov pri tih otapljanju orožja, oseb, eh, eh, mamil in tako naprej. Smo v času ekonomske krize. In zato moramo bolj kot kdajkoli zagotoviti, da se te velike vsote denarja vrnejo v realno ekonomijo. Stokholmski program naj bi spodbudil izmenjavo informacij in boljše sodelovanje v Evropi brez meja. Vendar lahko vam rečem, da smo pri meni doma imeli veliko težav eh, pri izmenjavi informacij, čez meni izmenjavi informacij. Gospa predsedujoča, zdi se mi čudno, da so nekatere države članice zelo zadržane, kar zadeva to izmenjavo informacij, pa se bi eh, imele korist od tega eh, in škodilo bi, bi predvsem eh, lopovom, tistim iz kriminalnih združb. Eh, države članice so tu pozvane, da eh, storijo več. Seveda tudi Europol potrebuje bolj jasen mandat države članice morajo tesneje sodelovati, da ustavijo te kriminalce. Eh, gospi in gospodje, proporcionalnost, sorazmernost, eh, integriteta, to potrebujemo, ne pa naivnost. Eh, gospod Albrecht v imenu zelenih, prosim. Uh, president, uh, dear commissioner... Hvala lepa, gospod predsednik, komisarka, kolegice in kolegi. Naj rečem takole. Pomembno je, da imamo boljše sodelovanje za policijo in pravosodje v Evropi. Potrebujemo ga, eh, vendar moja skupina že dolgo časa eh, pravi, da potrebujemo boljše standarde, skupne standarde za sodelovanje, za varstvo podatkov, za postopkovne pravice, za načela pravne države, se pravi načela, ki so v naših ustavah ni dovolj, da samo rečemo vzajemno priznavanje eh, skupnih standardov v Evropi. Torej, mi moramo delati na teh skupnih standardih. Na ta način bomo lahko izboljšali sodelovanje policije in pravosodnih organov. Mi se moramo osredotočiti tudi na tiste strani, ki olajšujejo eh, policijsko in sodno sodelovanje na terenu. Ne smemo zapravljati veliko denarja za množične nadzorovanje in sisteme, ki to omogočajo. In eh, ti sistemi pravzaprav tudi niso eh, dokazano učinkoviti pri zmanjšanju eh, kriminala. Potrebno je torej zagotavljanje pravega sodelovanja med policijskimi in pravosodnimi organi na lokalni ravni. To bi bila prava pot, vendar države članice in svet ne sledijo tej politiki in tudi Eh, eh, ne, eh, komisija, torej to je treba še izboljšati in iti v pravo smer. Hvala lepa, kolegica Makovej. Najlepša hvala. Eh, torej treba je seveda zagotavljati sodelovanje med organi in v ta namen seveda moramo harmonizirati informacijske kanale in tu se strinjam s kolegi. Potrebujemo skupne standarde eh, v državah članica. Kot poročevalka sem bila pristojna za Eurodak in to eh, pomeni, da tudi vem, kako izdelujejo ti sistemi. Pri Eurodaku gre za prstne otise, države članice imajo dostop eh, in na ta način naj bi preprečevali eh, kriminal, terorizem, eh, lahko ugotavljajo žrtve in podobno. Eh, preiskovalci lahko vidijo, ali se teroristične mreže na ozemlju Evropske unije pod eh, lažno identiteto in tu je možno ukrepanje. In eh, mislim, da je ta eh, dostop do teh podatkov zelo pomemben za boj proti mednarodnemu kriminalu. Vendar to seveda zahteva tudi to, da v drugih, da imamo dostop do drugih podatkovnih baz, naprimer Prüm. Eh, in samo 11 držav članic ima dostop do teh podatkov in mi potrebujemo nekaj, kar bo kombiniralo oba sistema. Države članice, ki še niso uresničile Prüma, morajo to storiti kar se da hitro, zaradi tega bodo potem tudi eh, lahko izkoriščali informacije, ki so nujno potrebne za eh, boj proti mednarodni eh, mokremo nalo. Eh, in eh, sedaj pa besedo dobi kolega Van den Kamp. Gospa predsednica, najlepša hvala. Eh, če obstaja v Evropi nek sektor, ki. ima interes eh, do uh, prostega protoka, je to organizirani kriminal. Če si ogledamo, kaj se dogaja v Evropi in na nizozemskem z odprtimi mejami, moramo priznati, da smo pri celi vrsti točk dokaj naivni. Vpliv organiziranega kriminala v Evropi je zelo velik. Na nizozemskem smo uh, eh, uh, eh, ravno kar prijeli mm, mafica, ki je živel v Njuhajnu v manjšem stanovanju in odkrili smo ga z izmenjavo informacij eh, in kolega Aguilar ima prav, primska pogodba je zelo pomembna za boj proti kriminalu. Vendar vprašanje komisarki je, zakaj traja tako dolgo, eh, da se zagotovi uporaba samo 11 držav je uresničila in prenesla v eh, zakonodajo to pogodbo. Kdaj pa se pridruži preostanek? Treba je okrepiti demokratični nadzor nad bojem proti um, terorizmu. Komisar, nek, mnogi pravijo, to bomo storili šele takrat, uh, oziroma komisija pravi, da bo to storila šele takrat, ko bodo vsi uresničevali, vendar kdaj se bo to zgodilo?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 ustreznega nadzora na evropski ravni in zato hm, si moramo ogledati, kakšni mednarodni sporazumi obstajajo in tudi kakšna nacionalna leko, eh, zakonodaja obstaja. Komisija mora tudi automatizirati eh, postopke za ocenjevanje teh eh, Eh, predpisov, tako da bomo olajšali izmenjavo informacij. Razen tega potrebujemo seveda tudi pobude za usposabljanje eh, policijskih sil za to ukrepljeno eh, medne, čezmejno sodelovanje. Primska pogodba je nekaj, kar policija uporablja pri vsakodnevnem delu v državah članicah pa je treba poskrbeti za to, da bo to sodelovanje potekalo na še bolj učinkovit način, tako da bomo predvsem za državljani našli najboljše odgovore. Hvala, gospod Skorja. Sedaj pa postopek HDI in kolega Luhan dobi besedo. Hvala lepa, gospod pa predsednica, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Sedaj vedno govorimo o varstvu podatkov, o preglednosti in tudi dosti krat rečemo, da želimo imeti informacije o državljanih, želimo biti uspešni, želimo imeti prosti pretok, ne uspe nam pa razviti skupnih standardov in nekako eh, nam ne uspe ustrezno povezati institucij. Eh, imel sem to čast, da tu v parlamentu gostim dogodek, ker je bilo prisotnih 17 držav s svojimi strokovnjaki in eh, tu je šlo tudi za preglednost podatkov, online podatkov, po drugi strani pa tudi za varnost državljanov. V V nekaterih primerih je situacija v Evropski uniji še katastrofalna. Tu gre torej za situacijo v Evropski uniji in za odnose med državami. Potrebujemo boljše povezave, ne glede na to, ali govorimo o Schengenu, CISU, CISU 2, uh, Eurodaku in potem pa uh, seveda potrebujemo konkretne pograje. Sedaj pa kolega Liberacki. Przewodnicząca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 vsako čezmejno kaznivo dejanje moramo odkriti. In to je seveda zelo pomembno za boj proti kriminalu. In edino orodje, ki ga imamo na voljo, je prav to. Mi moramo pravzaprav izkoristiti vse, kar imamo v svoji škatlici z orodjem. Na ta način eh, nas eh, bodo spoštovali tudi državljani. Hvala lepa, sedaj pa komisarka Malmströmova. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi eh, poslancem, ki so izpostavili to vprašanje. Organizirani kriminal je seveda čezmejni izziv in samo s tesnim sodelovanjem med organi kazanskega pregona lahko zatiramo kriminal. In tu seveda gre za, zlasti za organizirani kriminal. Mi moramo seveda izkoriščati instrumente, ki so na voljo. Mislim, da eh, ni pravi trenutek, da iščemo nove ideje. Mi moramo izkoriščati to, eh, kar imamo. Eh, in naprimer, eh, tu imamo tudi eh, primsko. Eh, eh prvski sklep in eh, to moramo tudi izvajati. Torej, mu, zakaj nekateri tega ne izvajajo? Zato, ker nekateri pač ne vedo, kako no, naj to storijo. Zaradi tega tudi financiramo tečaje, da bodo države članice to lahko uporabljale, lahko med seboj izmenjujejo izkušnje. To je glavni razlog za zamudo. In to je seveda tudi velika naloga vendar o tem govorimo tudi na številnih sestankih sveta za pravosodje in notranje zadeve. Tudi eh, državam članicam smo rekli, naj storijo več na tem področju. Čez nekaj let bo vse eh, eh, lizbonizirano in potem bomo pač imeli tudi postopke zaradi. Eh, neizpolnjevanja obveznosti, vendar upam, da bodo do takrat vsi to že izvajali. Seveda potrebujemo skupne standarde pri varstvu podatkov in prej, ko jih bomo imeli. Prej se bomo lahko ukvarjali tudi z drugimi vprašanji. E, treba je seveda razmišljati o nadaljnih razvojih na tem področju. To seveda lahko naredimo v poststokholmskem e, kontekstu in veselim se razprav za odborom Libe v zvezi s to temo. Hvala lepa, sedaj je ta razprava končana. Glasovanje o predlogu resolucije v zvezi s tem ustnim vprašanjem bo jutri ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor o